decembra leta 2008. Za veliko žalostjo vas moram informirati, da je Pilar Juarez Boal, nadomestnica naše misije na eh, Haitiju, še vedno pogrešana. Iščejo jo in pred, na, pred kratkim je bila tukaj z nami v Evropskem parlamentu, danes pa grejo naše misli v podporo eh, prebivalcem Haitija, ki so doživeli hudo nesrečo. Eh, ZDA in še zlasti Evropska unija bo poslala veliko finančno pomoč in tudi 150 policistov na Haiti. Ravno tako bodo reševalne ekipe poslale posamezne države članice. To je najhujša naravna nesreča v zgodovini eh, Haitija in ena najhujših v zgodovini človeštva. Ocenjuje se, da pri mnogi evropski državljani so bili, so izgubili življenje in mnoge pogrešajo zaradi te nesreče. In zaradi tega prosim za minuto mavka. E, z dużą przykrością przyjął także informację o Rano tako vam moram z žalostjo e, sporočiti, da je bil na kitajskem ubit britanski državljan El Shakir. Okrog 8 e, tisoč ljudi se ubije na kitajskem vsako leto. Gre za prvega evropskega državljana od leta 1951, ki je bil ubit v na kitajskem Evropski parlament tako kot vedno eh, obsoja smrtno kazen in še naprej si bomo prizadevali za moratori na tem področju. In eh, seveda v Ukrajini potekajo um, predsedniške volitve, prvi krok, naši kolegi opazujejo potek volitev, včeraj so bili prisotni, do sedaj nismo še dobili uradnih informacij o poteku izvajanja volitev. Eh, naši kolegi nam torej niso poslali.